pomembno za naše državljane, se pravi eh, trajnostna rast, ustvarjanje delovnih mest. To je pomembno za njih. Hvala lepa. Ta bom valori svetet, ki piše Ljutaršak na Kiš. Najlepša hvala. S tem je razprava zaključena. Naslednja točka na dnevnem redu pa sta izjavi sveta in komisije v zvezi s pozivom k konkretnim ukrepom za boj proti davčnim goljofijam in davčnim utajam. Kot prvi bo v imenu sveta spregovoril Nikolaj Vamen. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, komisarja, v imenu danskega predsedstva bi se rad zahvalil parlamentu ker pripisuje tako velik pomen boju proti davčnim goljufijam in utajam. Svet je mnenja, da je ta tema ključnega pomena, ko se pogovarjamo o davčni politiki in to je tudi prioriteta danskega predsedstva. To je še toliko bolj pomembno v trenutni gospodarski situaciji. Države članice morajo zagotoviti ambiciozno fiskalno konsolidacijo svet je sprejel celo vrsto pobud za soočanje s tem problemom. V letih 2006 in 2007 je svet sprejel zaključke, ki se osredotočajo na oblikovanje strategije za boj proti goljofijam na ravni Evropske unije, še prav posebej na področju goljofij povezanih z DDV-jem. Od takrat je svet sprejel celo vrsto aktov, Recimo okrepitev uredbe o upravnem sodelovanju med državami članicami na področju DDV-ja, pa tudi celo vrsto popravkov direktive o DDV-ju in eh, vsi ti ukrepi so, se osredotočajo na boj proti goljufijam. Ukrepi vključujejo tudi hitrejšo izmenjavo informacij med državami članicami, Vzpostavitev pogojev eh, za upustitev DDV-ja pri uvozih in pa sporazum o pravilih za izdajanje računov. Kar zadeva neposredne eh, obdavčitve, je svet leta 2011 sprejel direktivo 2011-16 o upravnem sodelovanju na področju eh, obdavčevanja in na ta način želimo okrepiti instrumente vzajemne podpore, ko gre za neposredne davke med državami članicami. Tukaj gre tudi za hitrejšo izmenjavo informacij. Kasneje leta 2000, eh, oziroma še prej leta 2003 je svet sprejel direktivo 2003-48 EC o obdavčitvi obresti eh, na prihranke. Leta 2010 je svet sprejel direktivo 2010-24 EU, ki predstavlja velik napredek eh, pri vzajemnih eh, instrumentih eh, za pobiranje davkov. Mislim, da te različne pobude kažejo zavezo sveta, da se bori proti davčnim goljofijam in pa davčnim utajam. Kljub temu pa bi lahko storili še več. Pri svojem zadnjem sestanku marca je Evropski svet izpostavil pomen fiskalne konsolidacije in pa rasti. V tem okviru je pozval svet in komisijo, da hitro razvijeta konkretne načrte za boj proti davčnim goljofijam in pa davčnim utajam in da o napredku poročata junija letos. Dansko predsedstvo meni, da je to zelo pomembna tema. Delo na tem področju trenutno poteka in pričakujemo, da se bomo lahko držali zastavljenega roka in da bomo Evropskemu svetu o napredku poročali junija. Seveda vam v tem trenutku ne morem zagotoviti vseh podrobnosti tega poročila. Lahko pa vam kaj več povem o delu, ki trenutno poteka v svetu. Dansko predsedstvo nadaljuje z eh, direktivo o obdavčitvi prihrankov. O tem naj bi razpravljali ministri Ekofina maja ali junija. Upamo, da se bo to zgodilo že 15. maja. Takrat bo dansko predsedstvo predlagalo mandat, ki bi komisiji omogočil pričetek pogajanj za Švico in drugimi zahodnoevropskimi državami, ki niso članice Evropske unije. Gre za vzpostavitev novih eh, sporazumov o obdavčitvi prihrankov z tretjimi državami. In eh, ti sporazumi bi bili lahko predlagani usporedno z eh, spremembami direktive Evropske unije o prihrankih. Želimo zagotoviti bolj učinkovito obdavčevanje in sicer čezmejno obdavčevanje. Dansko predsedstvo upa, da bomo lahko dosegli konkreten napredek na tem področju, ki je zelo zapleteno področje, je pa zelo pomembno za boj proti davčnim goljufijam in pa davčnim utajam. Potem pa so tukaj izvozne dajatve, o katerih naj bi razpravljali, oziroma katere naj bi sprejeli na naslednji seji Ekofina. Svet si bo ogledal tudi sporočilo Evropske komisije, ki predlaga uh, nov način spopadanja z davčnimi goljufijami in davčnimi utajami. Pričakujemo, da bomo dopredek dosegli do eh, konca danskega predsedovanja. Na zakonodajnem področju svet nadaljuje z koordinacijo davčnih politik. Ustanovili smo skupino, ki usklajuje prizadevanje držav članic eh, na področju boja proti eh, davčni eh, konkurenčnosti. In tukaj gre za nov način dela, ki se nanaša tudi na tretje države. Dame in gospodje, tesno bomo sodelovali z vami, pa tudi z komisijo, da bi zagotovili da bo naš boj proti davčnim goljufijam in utajam uspešen. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod predsedujoči. És most a bizottság nevében Szemeta biztos úr. Hvala lépa. V imenu komisije pa ima besedo komisar Šemita. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, gospod minister. V tem težavnem času moramo zagotoviti da se davki učinkovito zbirajo. Ne moremo prositi naših davkoplačevalcev, da sprejmejo višje davke, če ne bomo storili vse, kar je v naši moči, da se borimo proti goljufijam in utajam, ki prikrajšajo države za upravičen prihodek. Kot je bilo zapisano v sporočilu lani decembra, je komisija že pričela pripravljati strategijo za boj proti davčnim goljufijam in davčnim utajam. Zahteva predsednikov držav in pa vlad bo le še uspodbudila naše delo. Veselim se že vaših stališč eh, in pa vaših pomislekov. Na ta način bomo lahko namreč bolje zastavili evropsko strategijo. Zato pa potrebujemo široko zastavljen pristop. Države članice morajo kar najbolje izkoristiti instrumente, ki so že na voljo na ravni Evropske unije. Recimo, ko gre za boj eh, proti eh, davčnim goljufijam na področju eh, davka na dodano vrednost. Tukaj velik napredek predstavlja Eurofisk eh, in hitrejša izmenjava informacij. Komisija bo še naprej podpirala ta program. Poleg tega morajo države. Uh, upoštevati eh, tudi direktivo o medsebojni pomoči in pa o direktivo o obdavčitvi prihrankov. To me vodi že k naslednji točki. Napredek dela komisije na področju eh, boja proti davčnim goljofijam eh, je prepočasen. Finančni ministri morajo najti izhod iz slepe ulice, ko gre za eh, direktivo o prihrankih. V zadnjih treh letih je prišlo tudi do pomembnih sprememb na mednarodni ravni. Izmenjava informacij je postala mednarodni standard, torej je skrajni čas, da Evropska unija vzpostavi lasten mehanizem na tem področju. Prvi korak mora biti, da svet eh, da mandat komisiji za pogajanja z eh, našimi partnerji, še prav posebej z Švico. Potem si moramo ogledati eh, nove možnosti, kaj lahko še storimo, kako lahko oblikujemo skupen nadzor kako lahko poskrbimo za čezmejne preiskave, za sodelovanje med različnimi agencijami, med eh, carinskimi službami, med davčnimi službami. Poleg tega potrebujemo tudi mehanizem, eh, ki bo omogočil hitrejši odziv, ko gre eh, za goljofije na področju DDV-ja. V delanem programu komisije za leto 2012 je bilo že zapisano, da se želimo boriti eh, tudi proti davčnim oazam. Okrepiti moramo politično uh, moč uh, Evropske unije, boriti se moramo proti davčnim oazam. Usporedno pa moramo upoštevati uh, tudi javne posvete o dvojnem obdavčevanju oziroma o izogibu temu dvojnemu obdavčevanju. Spoštovani poslanci, preden zaključim, naj povdarim še, da se zavedamo, da so potrebne izboljšave ne le na področju davčne zakonodaje. Kot komisar za boj proti goljufijam sem eh, lansko leto predložil strategijo proti goljufijam, tudi ko gre za tihotapljanje eh, cigaret in alkohola preko vzhodnoevropskih meja. Tisti, ki ne bodo izpolnili svojih davčnih zavez, eh, v prihodnosti ne bodo eh, dobili evropskih subvencij. Tudi komisar Barnier se zauzema za preglednost, ko gre za obdavčevanje podjetij oziroma ko gre za registre podjetij. V zaključek naj povem, da mislim, da se moramo odločno boriti proti davčnim goljofijam in pa utajam in veselim se že konstruktivne razprave z vami. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa imajo besedo predstavniki poslanskih skupin. Najprej kolega Zalba v imenu skupine ELS. Gracias. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Na zadnjem Evropskem svetu so povdarili, da je treba izboljšati naš davčni sistem, se da se izboljša učinkovitost zbiranja in da se prepriči goljofije in utaje. Španija je tudi sprejela ukrepe v tej smeri. Ti ukrepi so ena od prioritet španske fiskalne politike. Prepričan sem pa tudi, da nam bodo sledile tudi druge države članice. S tem želimo povečati pravno varnost, zmanjšati sivo, obseg sive ekonomije in pa tudi zmanjšati število tistih eh, oseb, ki se izogiba eh, davkom. S tem želimo ustvariti bolj pravično Evropo, istočasno pa bomo sledili priporočilom OECD-ja. -ja in zmanjšati, zmanjšati razliko med prispevki tistih, ki plačujem, tistih, ki ne. Torej, želimo si, si bomo gospodarstvo povečati transparentnost in koordinacijo v Evropsko unijo, povečati količino pobranih davkov zato, da zmanjšamo pr proračunski primankljaj in ne zmanjšamo priložnosti za rast. Ravno nasprotno želimo ustvariti bolj pravični sistem, ki bo dajal na voljo priložnosti za rast. To je zelo dober ukrep za konsolidacijo javnih financ, zmanjšati primankljaj in za spodbujanje rasti. Glede na to, da že govorimo o gospodarski rasti, bi rad povdaril, da za tako zaželjeno gospodarsko rast moramo staviti na internacionalizacijo našega, našega gospodarstva in naših podjetij, tako kot je izjavil svet že večkrat. Zato pa moramo zajamčiti pravno varnost za naše naložbe z veseljem bom prisluhnil naši razpravi. Najlepša hvala. Are you ready to answer for a blue card? Ali ste pripravljeni odgovoriti na vprašanje? Nekdo je dvignil modri karton. Gracias, presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Salba, eh, veliko krat ste omenili načrte španske vlade glede utaje davkov. Verjetno tukaj mislite tudi na eh, davčno oproščanje tistih, ki so utajili svoje davke. Mogoče lahko poveste Evropskemu parlamentu, zakaj gre in eh, kako bo to koristilo pobiranju davkov in ne bo škodilo tistim, ki plačuje. Gospa Moniz, španska vlada ni sprejela nobene splošne amnestije glede utaje davkov. Res je, da je španska vlada predložila regularizacijo, tako kot so to storile druge države, kot sta Belgija ali pa Nemčija ali pa kot so predlagali drugi španci iz vaše lastne politične stranke pred nekaj leti. Najlepša hvala. Najlepša hvala. V imenu skupine socialistov in demokratov bi besedo gospa Ferreira. Konsolidacija. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, davčna konsolidacija pomeni nastajanje dodatnega bremena za evropske davkoplačevalce. Vendar pa se bo to breme porazdelilo predvsem na majhna in srednje velika podjetja, na eh, delo jemalce, kajti tisti, ki veliko zaslužijo, eh, se pogosto odločijo za davčne goljufije in davčne utaje. Ali bo komisija izračunala, koliko nas bodo te davčne utaje stale? Eno milijardo evrov več kot vse države članice eh, skupaj namenijo za zdravstveno področje če bi le eno petino tega uporabili za investicije, potem bi to vodilo v dvig vlagan za 3,5 odstotka bruto nacionalnega proizvoda Evrope. Torej gre res za ogromne številke. In resolucija, ki jo je na to temo sprejel Evropski parlament, podaja jasno zahtevo svetu in komisiji. Pospešite ukrepe za boj proti davčnim goljufijam in utajam potrebujemo konkretne ukrepe. Potrebujemo sodelovanje na področju davčne politike znotraj Evropske unije, pa tudi z sosednjimi državami, še prav posebej z Švico. Pri tem eh, pa so potrebni sporazumi, ki jih bo sklenila Evropska komisija in ki jih ne bodo bilateralno izpogajale države članice. Tukaj je eh, potrebna tudi uskladitev, ko gre za računovodske izkaze eh, podjetij. Na ta način se bomo lahko izognili davčnim utajam, boriti pa se je potrebno tudi proti davčnim oazam. Evropska unija ni manj vreden partner, ampak eh, zelo pomemben partner na mednarodnem prezorišču in sprejeli smo tudi zaveze v okviru G20. Odločili smo se za boj proti goljofijam in proti utajam. Če ne bomo storili ničesar, bomo izgubili svojo verodostojnost v učeh državljanov in mednarodne javnosti. V imenu skupine Alde ima besedo gospa Bilbao za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi izrazila podporo tej resoluciji in okrepom. Boj proti davčnim koljofijam in utajam je nujno potreben za večjo socialno pravičnost. Prvič zaradi tega, ker odvrača goljufe in spodbuja tiste, ki plačujejo in tudi zaradi tega, ker krepi vrednote socialne pravičnosti in solidarnosti, na čemer temelji naša unija koordinacijo davčnih sistemov, gospodarskih pravil in menja, izmenjave podatkov je nujen ukrep za boj proti goljofijam. Nujno pa je tudi, da obravnavamo vse enako. V moji regiji, ki je avtonomna, je razkrila nekatere goljofije, vendar pa ni prišlo do nobenih posledic. Radi bi tudi povečali nadzor nad sivo ekonomijo in pa tudi izboljšati na horizontalen in eh, vertikalen način utaje davkov torej obtožiti in obsoditi moramo takšne dejavnosti in odpraviti in popraviti napake. Spodbujati moramo najboljše prakse in spodbujati, razvijati vrednote med našimi državljani, ki so pomembne. Moramo se obvezati na evropski ravni, da se bomo borili proti korupciji, kar spodkopava verodostojnost in prestiž naših uprav. Najlepša hvala. Naslednji na vrsti gospod Gigolt v imenu zelenih. Spoštovani kolegi, situacija javnih financ in pa gospodarstva v Evropi nam ne dopušča sanjanja o čudoviti davčni politiki. Potrebujemo konkretne davčne predloge. Vendar ti žal niso uspešni, kajti nekatere države članice nasprotujejo nadaljni davčni koordinaciji, te države same po sebi predstavljajo davčne oaze. V pogodbah je zelo jasno eh, zapisano, da potrebujemo soglasje na področju davčne politike. Zaradi tega je Evropska komisija v preteklosti večkrat naletela na neuspeh eh, svojih predlogov. Eh, prišlo je do razvodenitve teh predlogov in potem komisija več sploh ni predlagala kaj konkretnega. Gospod eh, Šemeta, vem, da vaše delo ni enostavno, ampak prosim, oblikujte strategijo, oblikujte ostre ukrepe in borite se za tesno sodelovanje. Le na ta način bomo lahko presegli uh, slepo ulico, v kateri se je znašel svet. Hvala lepa. Beseda ima poslanec Imbrasas europos ekonomikos ir ūkio nuosmukio kontekste mokesčių surinkimas. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, v kontekstu gospodarske in finančne krize je pobiranje davkov izjemno pomembno vprašanje. Davčna politika mora biti enostavna, jasna, razumljiva vsakemu davkoplačevalcu. Potrebujemo učinkovite in pravične davke. Izogibanje davkom in povtaja davkov pa sta glavna dejavnika, ki negativno vplivata na prihodke vseh držav članic in stanejo na milijarde evrov. Le učinkovit boj proti utajam davkov je pravi način za izboljšanje prihodkovne strani proračunov in tudi za izboljšanje ravni investicij. Potrebujemo takšne pogoje, ki bodo neugodni za davčno utajo. Svet in komisija morata zato odločno ukrepati, da razrešite ta problem in da tudi združite sile, kar zadeva boj proti izogibanju davkom in utaji davkov. Zato potrebujemo funkcionalne davčne osnove in izboljšanje prihodkovne plati z učinkovitim pobiranjem davkom, ne pa z fišenjem davkov. Hvala lepa, gospod Koneli Zdejonk. Gospod predsedujoči, ste vedeli, da je IKEA, nizozemsko podjetje, tako kot Eni, prvotno italijansko podjetje, ja, Coca-Cola in pa tudi velika portugalska trgovska veliga Jeronimo Martins. To seveda niso davčna, eh, dejansko nizozemska podjetja, temveč le uporabljajo mm, iz davčnih razlogov svoj sedež na nizozemskem, dejansko poslujejo drugot. To počno zato, da plačajo čim manj eh, davka zaradi tajnih dogovorov z, dav, z eh, nizozemskimi oblastmi. Gre za to, da plačajo minimalno stopnjo davka na nizozemskem in potem svoje dobičke kanalizirajo v davčne oaze. Zdi se mi šokantno, da multinacionalke lahko na ta način zmanjšujejo svoje davčne obveznosti, medtem ko navadni davkoplačevalci nosijo vse večje breme. Evropska unija zato mora ukrepati in v tej resoluciji zahtevamo transparentnost, predvsem dejstvo, da mora biti letna poročila multinacionalk bistveno bolj eh, pregledna, da morajo po državah eh, izkazovati dobiček oziroma izgubo. Potrebujemo resnično preglednost, transparentnost v davčnih sporazumih, potrebujemo tudi koordinacijo, da se ti ne bodo izkoriščali za izogibanje davkom, prav tako potrebujemo minimalno stopnjo davka od prihodkov pravnih oseb. Hvala lepa, gospod poslanka Podimata. Gospod eh, predsedujoči, kolegice in kolegi, pobudo k tej razpravi smo podprli, kajti menimo, da je boj proti utaje in izogibanju davkom, nekaj, kar je sestavni del nacionalne in tudi evropske strategije za izhod iz krize. Utaja davkov in davčne goljufije predstavljajo ogromno izgubo in iz gospodarskih in socialnih eh, vidikov ima to zelo negativne učinke. Zato je ključnega pomena, da tu poglobimo enotno evropsko politiko kar seveda ne pomeni, da je potrebno harmonizirati davčno politiko držav članic. Ne, gre zgolj za to, da omejimo davčno konkurenco med državami članicami in da rešujemo probleme, ki jih nekatere države imajo. Ne gre za to, da bi zgolj odpravljali davčno konkurenco med državami članicami, ampak tudi eh, do drugih držav članic, kot so Švica in druge države. Eh, tudi v Evropski uniji imamo še vedno države, kjer velja bančna tajnost, sveda obstajajo različni vidiki davčne goljofije in davčne otaje, ampak vse to ni preprečilo, da sta komisija in svet vendarle sprejela uh, resnejše in strožje ukrepe za preprečevanje teh težav. Gospod Udo Bulman, predsedujoči, predsedstvo sveta pravi, da se bo 15. maja zauzelo za to, da bomo imeli evropski mandat, da se bo komisija pogajala. Fino, lepo. Potem bomo lahko izmerili, v kolikšni meri je komisija v pogajanjih s, kom, s Švico in z drugimi sploh prišla. Ampak to potem eh, velja enako, da potrebujemo tudi okrepljeno sodelovanje tam, kjer nam to lahko pomaga. Prašajte javnost eh, po tem, kar počnete. Prašajte nemško in francosko vlado, zakaj tega že dolgo niso eh, storili, zakaj doma na veliko govorijo, ničesar pa ne storijo. In odgovorite enkrat javno na vprašanje, zakaj ZDA očitno pri svojih dvostranskih eh, pogajanjih veliko uspešneje izvaja pritisk, naprimer na Švico, kot pa je bila za to eh, sposobna nemška zvezdna vlada. Namesto, da samo reče, ja se je uredil, kar počne. V interesu državljanov se vprašate, kaj ZDA počne drugače kot evropske države, da bi na tem področju končno tudi praktično prišli korak naprej. Hvala. Prehajamo na prosto razpravo. Kot prva ima besedo gospa Irina Basesko. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Izogibanje davkom privede do težkih gospodarskih izgub. Eh, institucije držav ne morejo delovati in s tem se ogrozi tudi nacionalna varnost. Romunija dosega le 33 odstotkov eh, davčnih prihodkov od eh, BDP-a. To je bistveno pod 40 odstotnim povprečjem. Zato je pomembno, da se borimo proti temu pojavu. Vemo, da nizozemska nasprotuje pristopu naše države k šengenskemu območju, čež da gre za državo, kjer je preveč goljofij naprimer cigarete, ki ne bi se tiho tapile eh, v Romunijo, ampak eh, dejstvo je, da tudi v Rotterdamu prihaja do velikih težav s, z tiho tapljenjem cigaret. Irske oblasti so to pred dnevi razkrili in zato jim tudi čestitam gospod Kristogelos je dvignil modri karton. Želite zastaviti vprašanje gospe Basesko? Nekaj bi rad vprašal gospoda komisarja. Vemo, da se Grčija trenutno sooča z velikimi težavami. Po drugi strani pa vemo tudi, da v švicarskih bankah predsedujoči prekinja. Ne, se prečujem, to ni namen modrega kartona modri karton uporabite, ko želite zastaviti vprašanje poslancu, ki je ravno kar govoril in se neposredno odzovete na te trditve. Ne, zdaj smo v postopku proste razprave, žal. Zdaj pa dobi besedo gospod Zemke. Hvala lepa, predsedujoči. Jaz bi rad eh, izredno podaril, da glede na krizo v Evropi, številne države zvišujejo davke. To je slaba pot, pot, ki ovira razvoj in ki onemogoča ustvarjanje novih delovnih mest. Bistveno boljši učinek bi dobili, če bi izboljšali učinkovitost pobiranja davkov in pa če bi se bistveno bolje spopadali z goljufijami. To bi pomenilo manj negativnih posledic za gospodarstvo, prav tako bi to eh, krepilo pravično konkurenco. To, kar je bilo danes povedano na začetku razprave, me skrbi, kajti zdi se mi, da smo premalo odločni v boju proti goljufijem. V izrednih razmerah, v katerih se nahaja jo evropske finance in gospodarstvo, mislim, da moramo biti bistveno bolj odločni v boju z goljufijo. Hvala lepa. Besedo ima gospa Iliko Gajpelc. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta tematika je izredno aktualna. Davčne utaje in eh, izpad davčnih prihodkov je izjemnega pomena. Kriza je to še bolj izpostavila. Pomembno je, da vse čas preverjamo, ali so naši postopki dovolj učinkoviti. Če tega ne bomo počeli, potem bomo izgubili zaupanje evropskih državljanov in podjetij. Zato to pobudo pozdravljamo, saj je. Uh, Menimo, da je pomembno, da se preverijo obstoječi dvostranski sporazumu in da se tudi razširijo pristojnosti Unije na tem področju. Pomembno je, da, pomembno je, da se tudi eh, hibridne valute in z njimi povezane težave odpravijo. Hvala lepa. Besedo ima gospa Vertman. Boj proti davčnim goljofijam in utaji je izjemnega pomena, če se zavedemo, da to predstavlja eno milijardo evrov v proračunih EU. To so sredstva, ki v javnem sektorju eh, lahko in eh, morajo eh, biti investirana v izobraževanje in raziskave, zato da olajšamo izhod iz krize. Večja stopnja transparentnosti držav članic, še posebej pa ukrepljeno sodelovanje, upoštevajoč člen 56 pod EU, je to, kar je zdaj potrebno. Hvala lepa. Hvala lepa. In še zadnji, da bi besedo gospod Papa Nikolao. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. En odstotek BDP-ja EU odpade na utajo in izogibanje davkom. Najnovejše raziskave kažejo, da približno dve tretjini držav članic Evropske unije ne uspe dobiti več kot pet od desetih točk na lestvici boja proti davčnim eh, utajem in goljofijam. Tako da to ni problem le v nekaterih posamičnih državah članicah, kot nekateri trdijo, temveč je to problem celotne Evropske unije in zato se ga moramo tudi relativati celostno. Eno stvar pa bi še dodal. Sredstva iz evropskih eh, skladov se namenjajo tudi za e-upravo. Milijardo evrov za Grčijo do leta 2013 za e-upravo smo namenili in eh, ali ne bi morda ta sredstva učinkoviteje uh, uporabili za to, da se borimo proti utaji davkov. Hvala lepa. Za zaključek pa da bi v imenu komisije besedo komisar Šemeta. Izvolite. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, gospod minister, to je zelo aktualna, pravočasna, konstruktivna razprava. Budno sem prisluhnil številnim eh, mnenjem, ki so bile izražena in eh, odločen sem, da bom pozval k nadaljnim ukrepom za boj proti davčnim goljufijam in utajam. Šefi vlad in držav so jasno izpostavili pomen, ki ga pripisujejo konkretnim ukrepom na tem področju. Izziv zdaj je ta, da to politično voljo prevedemo v resnične dejavnosti na terenu. Učinkoviti davčni sistemi potrebuje več stvari. Ustrezno zasnovo, učinkovit nadzor in pa robustno administracijo. To so elementi, o katerih morajo države članice razmisliti, poleg tradicionalnih pomislekov EU, kar zadeva čezmejna vprašanja vezana na davke. Zdaj mislim, da je pred nami priložnost, da v procesu evropskega semestra letos ta vprašanja jasno postavimo v osrče agende, kar zadeva gospodarsko upravljanje. Sam bom to tudi izredno zagovarjal v prihodnih mesecih. Moji ključni prioriteti sta dve. Kot prvo, želim zagotoviti, da bo poročilo Evropske komisije svetu v mesecu juniju zagotovilo trdno in realno osnovo za nadaljevanje dela. To je pomembna osnova, zato da se mobilizira ministre za finance, da se soočijo z resnimi vprašanji okrog eh, davčnih goljufij in pa utaj. Kot drugo, pa bom v prihodnih eh, mesecih pripravil tudi stališče za pobudo, ki jo pripravljamo za davčne oaze in agresivno davčno politiko. Danes ste mi nanizali dolg seznam pomislekov in pa zamisli. Številni ste omenjali sporazume s Švico. Moram reči, da se tudi sam že nadejam nadaljnih prizadevanj danskega predsedstva za zaključek tega postopka in da se odpre možnost začetka pogajanj med komisijo in Švico in da zagotovimo možnost našim državam članicam, da poberejo tiste davke, ki jim dejansko gredo. Nekateri ste omenili tudi o tako imenovanem agresivnem davčnem načrtovanju. Tudi to je na dnevnem redu komisije letos in z zelo konkretnimi predlogi bomo poskušali ta problem odpraviti. Izmenjava najboljših praks. Moram reči, da zato že imamo konkretno strukturo in sicer gre za skupino za davčno politiko, ki je bila ustanovljena v okviru komisije in eh, znotraj tega gremija države članice pozivamo k izmenjavi najboljših praks, da na ta način lahko te prakse uporabimo tudi v drugih državah članicah. Gospod Bulman je izpostavil vprašanje sposobnosti ZDA za boj proti davčnim goljofijam. Moram reči, da se ne bi strinjal, da smo slabši po dosežkih kot ZDA. Dejansko zelo tesno sodelujemo z ZDA pri promociji standardov glede izmenjave eh, podatkov širom sveta in upam, da bomo s temi podatki zagotovili dobre rezultate ne le v razmerju do Švice, ampak tudi kar zadeva druge, tretje države. Prav tako bom sodeloval z ostalimi deležniki, kar zadeva vprašanje nadlevanja dela na podlagi dosedanjih eh, javnih posvetovanj glede preprečevanja dvojne obdavčitve. Pomembno je, da zagotovimo politično vodstvo in pa ustrezno zakonodajno pobudo strani komisije. V zaključek, gospod predsedujoči, poslanke poslanci, gospod minister, naj povem, da me veseli, da sem lahko prispeval k današnji razpravi. Moram reči, da zelo cenim vašo pogled v to tematiko in veselim se nadaljnih priložnosti za razpravo o tej pomembni tematiki. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod komisar. V imenu sveta besedo dobi še gospod minister Vanan. Spoštovani gospod predsednik, gospod eh, komisar, poslanki, poslanki. Zahvaljujem se za to živahno razpravo, ki mislim, da je zelo jasno pokazala, da je boj proti davčnim otajam in goljofijam. Vprašanje, ki je zelo blizu komisiji, svetu in parlamentu. V številnih današnjih prispevkih ste izpostavili pomen, ki ga upravičeno pripisujemo tej tematiki. Prav tako bi ob tej priložnosti rad ponovil zahvalo komisarju Šemeti za to, da je komisija opravila pregled dosedanjega stanja na tem področju. Prav tako ne povem, da dansko predsedstvo pripisuje velik pomen sodelovanju eh, s komisarjem in s eh, komisijo kot celoto na tem področju. Kot rečeno, uvodoma imamo celo vrsto sporazumov, celo vrsto pogovorov, ki potekajo v svetu in eh, dejanske rezultate pričakujemo kaj k malu. Izpostavili ste tudi vprašanje Švice. Dansko predsedstvo ustraja na tem, da se čim prej podeli mandat za pogajanja o sporazumu s Švico in predsedstvo po sodelovanju s članicami in komisijo in tudi s parlamentom zagotovilo, da se stvari kar se da pospešijo. Storili bomo vse, kar se le da, da dosežemo napredek na tem področju, še posebej, kar zadeva obdavčitev prihodkov od eh, vrčevalnih ulog. Storili bomo tudi vse, kar v naši moči, da bo Evropski svet podkrepil povedano z ustreznimi ukrepi. Dansko predsedstvo bo torej skupaj s parlamentom in komisijo storilo vse, kar je v njegovi moči, da se boju proti daljšim goljofijam in eh, v taj znajde na vrhu dnevnega reda Evropske unije, da bomo vsi lahko prispevali k dobrobiti Evropske unije. Hvala lepa. Prejeli smo en osnutek resolucije, eh, s tem zaključujemo razpravo, glasovanje o resoluciji pa bo potekalo v petek ob 12. uri. Prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer izjavi sveta in komisije glede